da bo mednarodno leto kemije uspešno. Marie Curie je dejala, da se ne smemo bati tega, kar ne razumemo in mislim, da je to uh, dobro leto, da dosežemo napredek. Hvala lepa. S tem prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za poročilo gospoda Arsenisa in sicer o pripravi gozdov na podnebne spremembe. Predajam besedo poročevalcu za štiri minute. Komisioner. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Gozdovi so zelo pomembni za nas vse. Za vsakega posameznika, ki je danes v tej dvorani, za vsakega evropejca, kjerkoli v Evropski uniji se že nahaja. Gozdovi so del naše identitete, zagotavljajo nam delovna mesta, so pomembna surovina hkrati pa so gozdovi zelo različni. Nekdo iz severne Evrope pozna povsem drugačne gozdove kot nekdo iz sredozemlja. Če nekdo iz juga Evrope obišče severni gost, pa se znajde v tajgi, si misli, ja, se to sploh ni gost. Torej, ko se sprehajamo po Evropi, lahko opazimo različne gozdove, ampak vsi ti gozdovi so zelo pomembni za Evropo. Hkrati pa so tudi zelo posebni. Med vsemi temi gozdavi obstajajo velike razlike, hkrati pa imajo tudi svoje podobnosti. Zaščititi jih moramo pred požari, zaščititi moramo biotsko raznolikost eh, teh gozdov. Zavedati se moramo, da se med seboj razlikujejo tudi posamezne regije Evropske unije. Zato je še prav posebej pomembno, da celotna Evropska unija sodeluje pri zaščiti gozdov. Trenutno razpravljamo, jutri pa bomo glasovali o poročilu Evropskega parlamenta o zaščiti gozdov. To je poročilo ki je bilo pripravljeno v sodelovanju poslancev vseh držav. 50 kompromisnih predlogov sprememb smo pripravili in ti kompromisni predlogi sprememb obsegajo predloge vseh poslanskih skupin v Evropskem parlamentu in vseh regij Evropske unije. Zaradi tega sem prepričan, da da bo to stališče Evropskega parlamenta sprejeto in da se bomo lahko z njim borili proti podnebnim spremembam. Kaj pa zahtevamo? Zahtevamo, da bi z belo knjigo za. Z belo knjigo o zaščiti gozdov pred podnebnimi spremembami Evropska komisija sprejela novo uredbo, ki bi nadomestila stare uredbe o zaščiti pred gozdnimi požari. Poleg tega potrebujemo tudi nadzor nad gozdavi, potrebujemo finančno pomoč gozdarstvu, dva odstotka površine pokrivajo gozdavi, vendar pa namenjamo za gozdave le en odstotek eh, pomoči. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za določene kriterije, kar zadeva biomaso. Najti je potrebno trajnostni način upravljanja z gozdavi, tako da se bomo lahko uspešno borili proti podnebnim spremembam. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedojoče, gospa Basesko. Vloga tega poročila je, da se ponovno začnemo pogovarjati o zaščiti gozdov v Evropski uniji. Pomembno je sodelovanje med evropskimi inštitucijami in pa vladami držav članic. Zato bi vas rada opozorila na 23. člen eh, poročila o boju proti nezakoniti sečni. Gozdovi so pomembni za zagotavljanje biotske raznolikosti v Evropi. Da bi lahko gozdove zaščitili, moramo zagotoviti večjo finančno eh, pomoč in odstraniti nezakonite ovire. Potrebno se je boriti proti podnebnim spremembam, še prav posebej v okviru uh, več nacionalnih eh, projektov. Gospod Ferreira, naslednji na vrsti senhora presidente num tema necessariamente vasto queria aqui deixar apenas dois. hvala lepa gre za zelo obširno temo vendar bi rad izpostavil le nekaj rad bi vas opozoril na grožnje za gozdove in pa na eksotične vrste ki izginjajo iz naših gozdov. zato moramo tudi izvesti študijo, ki bi ugotovila, kakšna bo odpornost eh, gozdov na abiotske in biotske eh, nevarnosti. Potrebujemo tudi okrepe pogozdevanja, mešanja gozdov in upoštevanja biotske raznolikosti. Rad bi vas opozoril tudi na različne različne nacionalne pogoje. Treba je posamezne ukrepe predvizni v državah član um, ugotoviti in tudi jih um, uporabiti. Hvala se taj, gospod Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hvala. Najnovejšie štúdie o vplivih podnebnih sprememb na gozdove v Evropi kažejo, da gozdni ekosistemi na različne načine reagirajo na različne načine. Problemi so zelo različni in vse je odvisno od tega, kakšne so naravni pogoje posameznih regij. Recimo gorske regije so drugačne od drugih, naprimer. potem pa je tu še intenzivnost podnebnih sprememb. Za osrednjo Evropo obstajajo napovedi, ki so za 1,5 stopin više kot za druge regije. Potem pa so tu še študije o obstojnih vrstvah in zato je zelo pomembno, da predlagamo ukrepe, prilagoditvene ukrepe, ki so prilagojeni posameznim regijam in njihovim posebnostim. Hvala. Hvala Uh, Hvala, veselim me, da sem danes tukaj. S kolegi smo bili v irskem parlamentu in smo tam tudi prvič spregovorili o Evropskem dnevu in to je zelo pomembno. Pomembni pa so tudi gozdovi, sploh iz vidika podnebnih sprememb. Gozdovi so pomembni tudi iz vidika. Um, obnovljivih verov, ampak gozdovi zelo dolgo rastejo, zato jih moramo zaščititi. Moramo raziskati, kako lahko gozdove zaščitimo in kako lahko preprečimo požare, kajti ena ožigalica lahko uniči veliko hektarjev gozda. En odstotek sredstev za SKP namenjen za gozdove ni dovolj in zato bi morali ta znesek zvišati. To bi bilo smiselno. Hvala. Hvala, komisar, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in spoštovani poslanci ob tej pozni uri. Rad bi se najprej zahvalil poročevalcu gospodu Arsenisu za njegovo zauzetost in njegovo delo pri pripravi za tega poročila. Hvala tudi vsem članom odborov, ki so predstavili svoja mnenja in svoje prispevke. Komisija bo predstavila zeleno knjigo o zaščiti gozdov in s tem to dopolnila tudi belo knjigo, ki je bila sprejeta v letu 2010. Zelena knjiga tudi izpostavlja socioekonomski pomen gozdov in pa izzive, ki jim bodo izpostavljeni naslednjem desetletjem. Ta knjiga pa tudi poziva parlament in svet in druge deležnike, da predstavijo svoje mnenje v zvezi z zaščito gozdov in o nadalje, o nadaljem delu, zato da bi lahko tudi izboljšali delo v Evropski uniji, v celi Evropi. Vodilo je bilo, da smo upoštevali pristojnosti držav članic in pa subsidijarnost, hkrati pa preučili, kako bi lahko Evropska unija prispevala k zaščiti gozdov. In informacija je, da lahko tudi dosežemo skupno pot. V preteklem letu smo veliko razpravljali in tudi sklepi sveta že odražajo razmišljanje o naslednjih korakih. Čeprav je bila razprava zelo dolga o tem, ali Evropska unija potrebuje politiko o gozdovih ali ne, pa z veseljem tudi sprejemam to, da vsi deležniki tukaj so izrazili svoje zaskrbljenost in svoje pripravljenost za sodelovanje, tako kot tudi poročevalec. Vendar pa se moramo tudi zediniti v zvezi s pomembnimi vidiki gozdov, kot je zaposlovanje, zaloge, biodiverziteta, zdravje gozdov in vsaka institucija seveda želi to doseči na najboljši način. V pričakovanju poročila parlamenta smo že začeli v sodelovanju z državami članicami pripravljati zelo natančne informacije na evropski ravni in poročilo bo pomagalo pri nadaljem delu. Seveda bomo poštevali v naslednjem letu tudi vse potrebne vidike in vključevali vse za gost pomembne vidike. Moramo zagotoviti dodano vrednost tako iz ekonomskega kot okoljskega vidika. In s tem bomo lahko pomagali, da bodo gozdovi še naprej nudili korist za nas vse. hvala za vašo pozornost. Thank you, hvala komisar, hvala kolegi, ker ste ostali z nami, hvala poročevalcu. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo v sredo. Naslednje zasedanje je jutri ob devetih, dnevni red je bil objavljen.